kazenske postopko. Ta predlog bo sredovan odboru za pravne zadeve. Večina Evropske parlamenta je podpisala tri izjave, izjavo 15-2015, glede neuvedenega dostopa do turizma gospoda Gasvare in dodatnih deset članov. Ta izjava je dobila 387 podpisov. Izjava 17 leta 2015 eh, glede boja proti raku na prsih, ki jo je vložila gospa Čaldres in devet eh, drugih, drugih članov, je dobila 394 podpisov. In izjava 18 leta 2015 gospoda Kaputa in eh, dodatnih 30 članov je dobila 418 podpisov. Te deklaracije, te izjave bodo z imeni podpisnikov objavljene v zapisniku današnje seje in se bodo posredovali naslovnikom. Imamo popravke, ki dvema besediloma sprejetega v parlamentu v skladu z četrtim stakom 231. člena. So ta poročila, so te spremembe sprijete, če. V 24 eh, urah 40 poslancev ne zahteva glasovanje o tem, našli pa jih boste na spletni strani plenarnega zasedanja in bodo objavljeni v zapisih.